Uh, colleagues, shall we start? Spoštovani kolegi, lahko začnemo. Vidim, da še nismo številčno zastopani, ampak prepričana sem, da se bomo pravočasno zbrali to v Bruslju. Torej, prva točka je sprejetne dnevnega reda. So morda pripombe? Ne. Do, dobro, torej smo sprejeli predlagani dnevni red. Potem pa še majhna točka, ki se nanaša na naslednjo zadevo, oziroma najprej gospa Alfano, prosim. Govore. Ja, predsedujoča, hvala. Sama bi želela postaviti vprašanje prav v zvezi z dnevnim redom. Ponavlja govornica, vprašanje v zvezi z dnevnim redom imam. Uh, in sicer glede jutrišnjega glasovanja o poročilu Makovej. Kot gotovo veste, eh, je jutri to glasovanje predvideno ob 15. vendar se to prekriva z delom v odboru Krim, ki ga ni mogoče odpovedati, zato namreč eh, na sestanku odbora Krim bo prisotna komisarka Malmström. Poleg tega pa bomo imeli tudi izmenjavo mnenj s člani parlamentov iz držav članic. Tako da jutrišnjega sestanka odbora Krim ne moremo eh, prestaviti ali odpovedati. Vsekakor pa tisti, ki sedimo tudi v odboru Krim, ne bi želeli, da bi zato nam bilo onemogočeno um, glasovati. In zato bi predlagala, o tem smo pred kratkim že govorili s koordinatorji odbora Krim, ali bi jutrišnje glasovanje prestavili na začetek jutrišnjega dela sestanka, tako da bi o poročilu Makovej eh, začeli glasovati takoj ob devetih, ali pa eh, bi to glasovanje imeli na eh, koncu dopoldanskega sestanka. Predvsem se mi zdi pa pomembno, da se to uredi, da ne bi naredili slabega vtisa na poslance iz drugih držav članic in eh, komisarko Malmstromovo. Eh, no, predsedujoča. Uh, razumem, da je potekalo posvetovanje glede predlogov in da obstajajo časovne obmejitve, ampak razumem, vašo težavo. Vendar pa ne glede na to, kako bomo uredili glasovanje, težava še vedno ostaja, kaj ti prekrivata se sestanka odbora. Nadaljujemo z našim sestankom ob treh jutri popovdan, tako da mislim, da glede na to ne nismo ve preveč prilagodljivi. In uh, mislim, da bo vseeno treba zadeve ohraniti takšne, kot so in glasovati v odsotnosti. Uh, poročevalke. Trovote. Gospa predsedujoča, sama predlagam, da bi o tem glasovali, o predlogu gospe Alfano in da vi ne sprijemate v tem odločitve. Nisem zauzemala stališča sama, samo ne zdi se mi primerno, da bi o tem odločali v odsotnosti poročevalke same ali koga iz skupine. Mislim, da se lahko dogovorimo, da bomo o tem spregovorili na koncu sestanka, da bomo imeli vsaj priložnost, da se posvetujemo s poročevalko, kakšna je on, kakšnega mnenja je sama. Gre za to, da se prestavi glasovanje. Na mesto ob 15. bi ga imeli recimo ob 10.30 in takrat bodo poročevalci iz odbora Libe gotovo tukaj, ker imamo sestanek in eh, točko na dnevnem redu od 9 do 10.30. V odboru Krim pa imamo mm, medparlamentarni sestanek s 35 predstavniki nacionalnih parlamentov in s komisarko Malmstromovo in ta sestanek je predviden že šest mesecev, torej gre za zelo pomemben dogodek. In kar zadeva sam protokol, naj povem, da je sprejet, sprejem 35 poslancev iz nacionalnih parlamentov kar pomemben zalogaj in zato ni sprejemljivo, da bi mi tukaj imeli glasovanje ob 15. Well, I, I, again, I propose... Torej, še enkrat. Predlagam, da se k temu vprašanju vrnemo pozneje, popovdan ko bomo imeli torej priložnost, da si pogledamo koledar in se posvetujemo s poročevalkom. Je tako prav? Dobro. Torej, odločili se bomo o tem pred 18.30 danes popovdan. Mislim, da so zahteve trenutno nedorekljive. Treba se bo posvetovati s poročevalci v senci in s poročevalko samo. Je tako v redu? Dobro. Hvala. Torej, še ena majhna pripomba v navezavi na razpravo ki bo potekala o zaščiti podatkov danes popovdan. Gre za skupno razpravo. Začeli bomo z uredbo, na to pa nadaljevali z razpravo o direktivi. Naslednja točka na dnevnem redu je predstavitev gospoda Keruma, direktorja Evropske agencije za temeljne pravice in sicer, ki sledi sporočilu ki je bilo poslano strani predsednika upravnega odbora, v katerem se govori o namenu podaljšati mandat eh, predsedniku agencije strani upravnega odbora. Direktor agencije je torej danes z nami in mu bomo predali besedo čez trenutek ali dva. Gospod Kjerum je predsednik Agencije za temeljne pravice od 1. junija 2008, kar pomeni, da se bo njegov petletni mandat k malu zaključil. Na voljo vam dajem 10 do 15 minut, da predstavite svojo kandidaturo in na to bomo dali priložnost poslancem, da zastavijo vprašanje. Najlepša hvala, predsedujoča. Hvala, da ste mi dali besedo veseli me, da sem eh, danes eh, lahko tu in da sporočim, da upravni odbor eh, namerava podaljšati moj mandat za tri leta, kakor narekuje poslovnik. Vesel sem bil, da je bil Libe prisoten tudi na našem sedežu na Dunaju pred tremi meseci, ko smo imeli zelo živahno razpravo. Razprava je bila z našega stališča zelo pomembna in vidni so bili tudi otipljivi rezultati. Upam, da bo takšno sodelovanje potekalo tudi v prihodnosti. Ko sem torej pred petimi leti začel svoj mandat in tu spregovoril kot um, novi direktor agencije, sem objubil in tu citiram iz svojega govora zaščito človekovih pravic in eh, forum za analitičen in napreden eh, način raziskav in za vzpostavitev foruma, v katerem se bomo lahko pogovarjali o vprašanjih, ki zadevajo vseh, vse nas. In danes lahko rečem, da smo ta cilj dosegli. To lahko rečem preprosto zaradi tega, ker smo nedavno prejeli zunanje poročilo, ki je v svojem sklepu to počrtalo. Naj izpostavim nekatere dosežke, ki smo jih zagotovili v preteklih petih letih. Torej, uspelo nam je vzpostaviti nabor podatkov, ki se nanaša na temeljne pravice in sicer ob upoštevanju analitičnega pristopa in pregleda vseh 27 eh, držav. Ko smo z delom začeli v letu 2008, je bilo na voljo dokaj malo podatkov. Poleg tega podatki niso bili primerljivi na evropski ravni. Naš cilj je bil zagotoviti potrebne dokaze oziroma potrebne podatke, ki bi omogočali oblikovanje politik na podlagi preverjenih podatkov. Izvajali smo študije, raziskave, analize in oblikovali približno 100 poročil v tem petletnem obdobju. Šlo je za različne vidike spektra temeljnih pravic. Ta poročila predstavljajo osnovo za mnenja, za podatkovne sezname in različne dokumente, ki dosežejo vas in ki upam pomagajo pri pomembnem delu, ki ga upravlja parlament. Zbiranje podatkov in analiza je zunanja analiza strani 300 teh deležnikov potrdila. Vključeni so bili tudi predstavniki mm, komisije, sveta in strokovnjakov držav članic. Naj se dotaknem še naslednje točke, ki se nanaša na dosežke. Agencija za temeljne pravice je postala sogovornik za akterje na področju zagotavljanja pravic. Postali smo vodilni pri združevanju različnih zainteresiranih strani z področja zagotavljanja temeljnih pravic. In tako smo širili tudi evropske politike zagotavljanja temeljnih pravic. Naj navedem nekaj primerov. V juniju, čez nekaj tednov, bomo gostili simpozi glede promocije vladavine prava v Evropski uniji. To bo potekala na osnovi spoznan Agencije za temeljne pravice. Gospod Tavareš, član vašega odbora, bo prisostoval na tej razpravi na Dunaju. Če se vrnem dva tedna nazaj, Sestala se je, sestal se je forum o temeljnih pravicah v, na Dunaju. Prisotnih je bilo 250 nevladnih organizacij in zastopani so bili številni deli civilne družbe. Prav tako pa so bili prisotni tudi tri poslanci Evropskega parlamenta, nekaj uradnikov, uh, Evropske komisije, predstavniki irskega predsedstva, Sveta Evrope, OECD in nekaj ključnih donatorjev ter drugih deležnikov, ki so dejavni na področju človekovih pravic. Ta forum je postal zelo dinamičen, ko gre za razpravo o človekovih pravicah. Gre za vprašanja, ki so zelo pomembna in zadevajo številne izmed nas. Platforma za temeljne pravice je navdahnila podobne formule tako za Frontex, EASO in tudi za spostavitev, nedavno spostavitev koordinatorja za trgovino z ljudmi. Torej, nasplošno lahko rečem, da smo izgradili zelo dobre mostove za sodelovanje z drugimi agencijami Evropske unije, predvsem z agencijo na področju pravosodnih zadev. Poleg tega smo pomagali tudi pri strategiji zagotavljanja človekovih pravic, ki jo je oblikoval Frontex. Poleg tega smo sodelovali tudi na drugih področjih, ko gre za PNZ. Naprimer, oblikovali smo skupno poročilo na področju nadzora nad širjenjem bolezni. Morda se sprašujete, zakaj je naša agencija sodelovala ravno z agencijo, ki se ukvarja z, z zajetjem eh, bolezni. Lahko rečem, da smo gotovili, da se naše spoznanja dopolnjujemo in da lahko bolje pripravimo skupna poročila. Poleg tega lahko opozorimo agencije na druge vidike, ki jih morda same ne morejo upoštevati, naprimer posledice na migracije, na romsko skupnost in podobno. Gre torej za preseganje področja samo bolezenskega vidika na širši družbeni kontekst. Ne se dotaknem še sodelovanja z svetom Evrope. Tu ne se obrnem na zunanjo oceno, ki se nanaša na prvotni skepticizem eh, Evropskega odbora. Postalo je jasno, da je sedaj svet Evrope pripravljen sodelovati in nas prepoznava kot partnerja. Skupaj s sodiščem za človekove pravice so sedaj objavili dve publikaciji. Prva se nanaša na diskriminacijo in je bila zelo dobro sprejeta v 27 državah članicah. Druga publikacija pa izide čez en mesec, gre za vprašanje azila in migracij. Prav tako pa smo naše analitične delo posredovali tudi svetu Evrope, ko gre za oblikovanje standardov, naprimer na področju legebitra in tudi na po drugih področjih. Naslednja točka, ki bi jo rad izpostavil, je, da poleg podpore institucijam na vseh področjih, ki sem jih dosedal omenil, je bilo pomembno, da vzpostavimo tudi naše delovanje, notranje delovanje na Dunaju. Približno 30-35 eh, sodelavcev smo imeli na začetku, danes ta številka znaša približno 100 ljudi, tako da organizacijsko strukturo smo spremenili, tako da se sedaj lahko odzivamo na nove izzive. Poleg tega smo oblikovali akcijske ukrepe, naprimer eh, politike proti nadlegovanju, proračunske načrte in oblikovali številne zelo kompleksne načine načrtovanja. Zavedam se sicer, da so bili nekateri zaposleni nezadovoljni z spremembami postopkov in eh, urejanjem zadev. Vem, da, sami, da ste bili tudi sami obveščeni o teh pomislekih. Vendar pa naj jasno povem, da smo se potrudili, da bi se s temi vprašanji soočili kar se da hitro in na profesionalen način. Ponosen sem, da lahko rečem, da ima Agencija za temeljne pravice na voljo zelo dobre postopke dela. In leta 2012 je bila naša agencija edina agencija, glede katere revizijsko sodišče ni podalo nobenih posebnih komentarjev. Torej, naš, torej to ni zahtevalo dodatne vzpostavite proračunskih upravnih ali pa drugih postopkovnih ureditev v primerjavi s tistimi, ki smo jih že vzpostavili v tem petletnem obdobju. Torej, zagotavljamo visoko kakovostne rezultate. Preden zaključim z krajšim uvodom, naj spregovorim še o prihodnosti. Eden izmed sklepov zunanje ocene navaja, da bi se agencijo lahko pogosteje vključila v, v oblikovanje zakonodajnih eh, predlogov. Vendar, kot veste, je agencija še vedno neodvisna in odvisna od zaprositve za mnenje strani evropskih institucij. Vsi podatki strani Agencije za temeljne pravice, ki jih je gospod eh, Lopes omenjal na obisku na Dunaju pred par meseci, predstavlja pomembno delo za razpravo vašega odbora. Letno vas eh, obveščamo na cimer o stanju in ocenjevanju strategije vključevanja romske skupnosti v družbo, potem eh, zagotavljamo podatke o nadlegovanju in eh, podobnih vidikih, ki jih obravnavate tudi na plenarnih zasedanjih. V letu 2012 smo pripravili obširna poročila v treh primerih, za kater ste zaposli, zaprosili. Šlo je za specifična zaprosila strani parlamenta. Kako pa lahko nadaljujemo? Kako lahko delo nadgradimo? Na čisto praktični ravni bi predlagal, da bi spostavili rezno izmenjevanje mnenje z poročevalci parlamento, tako da bi lahko agencija pripravila bolj namenske dokumente, ki bolje odgovarjajo vašemu demo odboru. Mislim, da lahko še pretehtamo, kakšni bi ti koraki bi lahko bili in da bi lahko na ta način zagotovili bolj smiselno izmenjavo mnenja. Še en vidik, ki bi ga bilo potrebno pregledati, je odzivanje na specifične težave. Tu obstajajo mejitve, predvsem kar se tiče verov. Še vedno pa je na voljo veliko pametnih korakov, ki jih lahko uberemo. Eksperimentirali smo naprimer z vzpostavitvijo manjših skupin v navezavi na sodelovanje z državami članicami ko je šlo naprimer za vzpostavitev kazalnikov ocenjevanja integracije romske skupnosti, smo sodelovali z um, predstavniki naprimer Ministrstva za notranje zadeve in prav tako smo že začeli pripravljati skupino, ki se bo okvarjala z določenimi oblikami kriminala na področju policijskega sodelovanja. Seveda pa je ena izmed glavnih razprav seveda potekala glede uredbe, ki izpostavlja Agencijo za temeljne pravice. Ugotovili smo, da obstaja potreba po lizbonizaciji dokumenta, tako da bo agencija postala horizontalna agencija. In izključitev tretjega stebra je seveda težko združljiva z delom agencije, tako da upam, da bomo na tem področju dosegli napredek. Istočasno bi lahko razmislili, ali bi listina lahko postala osnova, hrbtenica za delo agencije. Torej, če sklenem, najlepša hvala za priložnost sodelovanja pri vzpostavitvi prve agencije za temeljne pravice v 21. stoletju podpira me res osupljiva ekipa kolegov na Dunaju, ki je nenehno pripravljena dati od sebe več kot 100 odstotkov. Uporabljam svojo strokovnost in znanje, ki jo vlaga v Agencijo za temeljne pravice EU. Ob te priložnosti bi se rad zahvalim tudi vam, odboru Libe, za konstruktivno sodelovanje in interakcije, ki smo jih imeli v preteklih petih letih. Najlepša hvala za pozornost. Najlepša hvala, ke, gospod Kerom. Štiri priglasitve imam, uh, gospa Gunc, gospa Guerrero Lopez in gospa Januka. Pa oglasila bi se rada tudi sama. Še kdo želi besedo? Ne. Dobro, vse pa bi prosila, da ste kratki, na voljo imamo približno deset minut. Gospa Gönc. Hvala, bom poskušala biti kratka, da. Najprej naj omenim eh, stroške vzpostavljanja agencije. Prva faza vzpostavljanja agencije res predstavlja izziv. Gre za vzpostavljanje konteksta, vzpostavljanje okvira. In V tem oziru je bila vaša zgodba zelo uspešna, kakor ste dejali. Zelo pa cenim vaše delo z nevladnimi organizacijami. Sama sem bila prisotna na zadnjem sestanku agencije in opazila sem nekaj, kar je zelo nenavadno za evropske institucije. Gre za partnerski pristop, partnerski odnos do nevladnih organizacij. In popolnoma razumem, za vaše delo je zelo pomembno, da si zagotovite do tok informacij. Prav tako pa je za vas pomembno, da imate na voljo predstavnike na kraju samem, ki promovirajo temeljne pravice in se seznanjujo s stanjem. Od Omenili ste nekatere vidike, o katerih smo večkrat razpravljali v okviru odbora. Gre za dokaj restriktivno interpretacijo listine in vašega dela v navezavi na določbe listine. In v tem kontekstu me zanima, v kolikšni meri si lahko predstavljate širitev področja, če boste nadaljevali s svojim mandatom. Torej, ko gre za spoštovanje spremljanje kakovosti demokratične ureditve in vladavine prava v posameznih državah članicah. V Evropski uniji že le časa razpravljamo, da je to mm, nujna razprava v navezavi na kopenhagensko dilemo. Samo toliko. Potem pa bi zastavila še eno čisto kratko vprašanje. Kako nameravate zagovarjati oziroma spodbujati spoštovanje temeljnih pravic v posameznih državah članicah Evropske unije. Toliko z moje strani. Hvala, gospa Lomelo Ropes, prosim. Hvala, gospod direktor agencije, direktor agencije, da ste danes med nami. Želela bi vas vprašati nekaj v zvezi z nasiljem na podlagi razlikovanja med spoloma in obravnave žensk. E, študija o nasilju nad ženskami je že bila naročena zato, da bi lahko v prihodnje razširili njene izsledke na nasilje, ki ga doživljajo ženske v družinskem okolju in izven družine. Ehm, predvsem pa trgovanje z ženskami, ki je s tem povezano ehm, v Evropi in izven nje. Torej, zanima me, kakšne možnosti imajo vlade, da posredujejo te podatke. Ehm, saj vemo, da države članice niso zainteresirane za posredovanje podatkov o takih primerjih, vendar pa bi agencija verjetno lahko bistveno prispevala k poznavanju tega področja, če bi razpolagala s temi podatki. Ali nameravate delati v tej smeri? Hvala. Hvala, gospod Anuka. Hvala. Nimamo vprašanj, le nekaj izjav bi rada podala čisto na kratko. Delala sem na pripravljanju poročila glede večletnega finančnega okvira. Kot veste, je prišlo do nekaterih težav v navezavi na razprave s svetom. Ampak na tej točki bi rada čestitala agenciji za temeljne pravice, da deluje tako uspešno v trenutnem okviru. In seveda, ne vi, ne mi nismo eh, zadovoljni glede lizbonizacije. Ravno ta izraz ste uporabili. Tako da tudi na tem področju reševanju tega vprašanja vam želim veliko uspeha kot predstavnica odbora Libe. Potem eh, treba je razmisliti tudi o temeljni uredbi in eh, vem, da je to težava. Prav tako podpiram podaljšanje mandata za gospoda Keruma, kajti vemo, da ste delovali zelo učinkovito in seveda upoštevali omejitve, ki vam jih narekuje uredba, ki vam jih žal narekuje uredba, ampak mislim, da ste se v okoliščinah dobro znašli. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Danuka. Najlepša hvala. Hvala Agenciji za temeljne pravice za preteklo delo. Mislim, da ste na dnevni red uvedli pomembna vprašanja, ki drugače ne bi slišali. Ena izmed takšnih razprav je bila naprimer razprava v parlamentu, svetu in komisiji, ki se je nanašala na pravice Romo in integracije. In v nevezavi na to bi vas rada vprašala oziroma prosila, da bi podprli odbor FEM pri zagotavljanju segregiranih podatkov glede najrevnejših območij. To bi nam pomagalo pri ocenjevalnem poročilu, ki bo pripravljeno v naslednjih mesecih. Predvidevamo tudi misijo za ugotavljanje dejstev, um, ki bo potekala na Hrvaškem. Zelo hvaležni bi bili, če bi lahko te podatke od vas dobili pred začetkom same misije na prednostnem področju zagotavljanja varstva zdravja in bivališč. Ste dejali, da imate na voljo tudi obširen sklop podatkov že od leta 2011 in da še vedno delate na teh podatkih. Te podatke bi bili za nas zelo koristni, kakor so bili na kakor so nam bili v pomoč, torej podatke, ki ste ga pripravili za dan žensk za leto 2014. Tako da zelo bili hvaležni, če bi lahko dobili podatke z vaše strani in nekoliko prečasno pripravili poročilo. To bi bilo za nas v veliko pomoč. Še enkrat najlepša hvala, da delujete zelo zagnano in eh, upam, da boste v prihodnosti delovali ravno kot dobro. Dobro, najlepša hvala. Še kdo želi besedo v zadnji minuti? Ne. Dobro, potem naj še sama zastavim zadnje vprašanje. Upam, da vam ne bom pokvarila veselja, ampak naj, najprej tudi sama čestitam agenciji direktorju za uspešno delo v preteklih letih. Predstavili ste pomembna poročila, prihodnjem tednu boste predstavili tudi poročilo o homofobiji, kar se mi zdi izvrstno. Zastavljajo pa se mi naslednja vprašanja. Prva se nanaša na deloma politični vidik, torej na vlogo agencije, pa tudi vašo vlogo kot prvi direktor agencije FRA. Mislim, da ste vi oblikovali samo delo agencije. In mislim, da je gospa Kinga Gönc tudi sama že omenila ta vidik, ko gre za agencijo za temeljne pravice, ali gre, naj bi šlo tu za nadzornika temeljnih pravic ali za vlogo agencije kot strokovno agencijo, ki pripravlja mnenja. Tako da, ko prosimo za podatke, priznavamo vrednost eh, dela vaše agencije. Ampak morda bi lahko pretehtali, mar eh, ne bi razširili vašo vlogo agencije. Sploh, ko bi to morali upoštevati pri spremembi uredbe, kot smo že omenjali. Po mojem mnenju bi morala agencija upravljati vlogo nadzornika in če bi svojo vlogo v tem kontekstu upravljali dobro, bi vas morali pravzaprav države članice sovražiti. Tako da res, da podajate zelo dobra poročila, ampak zanimivo bi bilo videti, ali zaradi tega prihaja do manjšega števila kršitev človekovih pravic v državah članicah. Mislim, da ne. Še naprej se izključujejo, naprimer, Rome, še naprej prihaja do homofobnega nadle nadlegovanja, do utišanja različnih medijev in tako naprej. Kako torej nameravati agencijo za temeljne pravice v naslednjih petih letih nadgraditi v nadvorni organ? To me zanima. Potem naslednji vidik eh, se nanaša na znanstveni odbor. Občasno se mi zdi, da so tu za, v tem odboru zastopani predstavniki, ki imajo mm, stališča, ki so seveda sicer dopustna v, v skladu z načelom demokracije, vendar pa včasih eh, so v nasprotju z konvencijo o temeljih človekovih pravicah. Ali to izpostavite, naprimer, če ugotovite, da sodeluje v vašem odboru en, kakšna organizacija, ki ne spoštuje svobode medijev, ki ne spoštuje mm, enakosti ne glede na spolno spremenitev in podobno. In tretje vprašanje se nanaša na naslednji vidik. Vem, da pri vašem eh, predsedovanju ne gre le za politično delovanje, temveč tudi za razpravljanje o upravnih vidikih. Dejali ste, da nekateri zaposleni niso zadovoljni s eh, potekom dela. Zavedate se, da sem tudi sama v preteklosti že načela to vprašanje. Ampak mislim, da je treba zadeve zaja, razjasniti. Ne gre samo za nezadovoljstvo zaposlenih. Prešlo je čelo do pritožb in do sod pred sodiščem, katerim je bilo v nekaterih primerjih celo ugodeno. In ne nehno se soočamo z negativnimi mm, govoricami in mislim, da je treba zadeve pojasniti. Glede na to, da imamo že vzpostavljen sistem za prijavljanje nepravilnosti, me zanima, ali ste ga upoštevali, kako ste uredili ta vidik, kako lahko vaši uslužbenci prijavljajo primere nadlegovanja in ali imajo občutek, da se gibljajo v varnem delovnem okolju. Mislim, da se mora spremeniti vaša delovna kultura in upam, da boste lahko razblinili moje dvome. Najlepša hvala. Uh, hvala lepa za ta vprašanja. Moš jo kar po vrsti. Kot prvo, Kinga Gunc. Lepo vas je ponovno videti tudi v okviru sestanka za temeljne pravice. Lepo je, da ste poslanci tukaj prisotni. To velja z naše strani, kot tudi za civilno družbo. Prav je, da tukaj sodelujemo vsi poslanci, predstavniki komisije, predsedstvo, vsi skupaj se lahko tako srečujemo s predstavniki civilne družbe. Imamo nekaj časa, da si izmenimo stališča glede teh pomembnih vprašanj, ki nas zanimajo vse. To, kar smo govorili, se je v glavnem nanaša predvsem na kaznjiva dejanja iz sovraštva, kar se sicer nanaša na veliko različnih področji. Lepo je, da smo se sestali in upamo, da bomo lahko to še nadaljevali v naslednjih letih in da nas bo čim več. Potem omejoča trmačene listine in naš pravilnik. No, od samega začetka, ko sem eh, sploh prevzel delo v agenciji, sem deloval kot uradnik, kot eh, pravni strokovnjak. Sveda sem se držal uredbe, ampak sveda pa je treba potem tudi stvari pogledati širše. Treba je kot videti, kaj ta uredba sploh pomeni. Kot ste povedali, gospa predsedujoča, uh, ko si direktor nove institucije, seveda moraš mm, proučiti vse možnosti in ugotoviti, kaj lahko ta agencija, ta institucija sploh počne. Treba ugotoviti, kaj je sploh relevantno v praksi, kako lahko neka institucija mm, prinaša to dano vrednost. Kajti danes imamo pri temeljnih pravicah veliko različnih akterov, na evropski pa tudi na mednarodni ravni v prvih letih je šlo za to, kje, kje lahko mi doprinesemo neko dodano vrednost poleg tistega, kar je že narejeno druge. Mislim, da smo ugotovili, kje je niša. No, pravzaprav ni tako majhna niša, ampak kar velik manevrski prostor za izboljšave, moram reči. Upam, da bomo lahko še nadaljevali v tej smeri, seveda, če bo moj mandat podaljšan. Podobno velja tudi za samo listino. Na začetku smo se večkrat pogovarjali o medijski svobodi. Marsikaj se sedaj dogaja na tem področju, poročila se izdajo. Sedaj se tudi pogovarjamo s komisijo o tem, kako pročiti različne možnosti. Te možnosti preverjamo, smo jih že preizkusili, je pa tudi treba pročiti posamične primere. Zato mislim, da je prav, da se redno sestajamo s koordinatorji in na ta način ugotovimo, katera vprašanja so še odprta in kje lahko agencija stori največ, tudi po vašem mnenju. Prav tako ste omenili tudi uh, dilemo iz Kibanhavna. Kot sem že prej omenil, junija imamo srečanje strokovnjakov, predstavnikov držav članic, komisije, parlamenta, kjer bo govora o tem, kaj točno naj proučujemo, kateri kazalci se lahko podlaga za to, da ugotovimo, ali gre nekaj v pravo oziroma napačno smer. Naprimer, ko gre za drugi člen ali pa za vladavino prava in podobna vprašanja. Te razprave se res zelo veselim. Treba je proučiti različne kazalce, naprimer neodvisnost sodstva, uh, neodvisnost eh, varuha človekovih pravic, ombudsmana, potem poročanje o zločinih iz uraštva in tako naprej. Marsikje, naprimer, dobimo nek občutek, gledajte, to pa je res treba nujno storiti, če želimo zaščititi demokratične pravice v državah članicah. Ja, seveda, bom nekoliko pospešil. Tukaj mislim, da je prav, da je agencija na voljo za delo in na teh področjih lahko storimo še marsikaj tudi v okviru obstoječega mandata. Potem eh, spodbujene človekov pravice v državah članicah. Tukaj imamo ciljno usmerenost. Pogovorili smo se z nekaterimi skupinami, strokovnjakov, poklicami združeni in ugotovili, kako lahko oni tudi pomagajo. Pogovarjali smo se na Dunaju, ampak nasplošno je prav, da govorimo tudi o širših skupinah. Naprimer, imamo ogromno socialnih delavcev, ti delajo dejansko v praksi, potem treba ugotoviti, kako se pogovarjati s tistimi, ki delajo v občinah, zdravniki in z vsemi tistimi, ki se ukvarjajo z ljudmi vsak dan. Potem gospa Lopes, družinsko nasilje in pa nadaljne spremljanje. Tukaj opravljamo zelo obsežno študijo v Evropski uniji, največja kadarkoli gre za nasile proti ženskam, zasledovanje, tu gre za nasile v domačem okolju, kot tudi na delovnem mestu. Upam, da bomo na takšen način lahko tudi še ukrepili Istanbulsko konvencijo, torej za boj proti temu nasilju. Prav tako pa želimo tudi pomagati državam članicam, glede tega, kaj je tukaj narediti, kakšne korake moramo narediti. Kaj ti trenutno? Eh, nekatere države, mislim predvsem Španija, že imajo zelo izpopolnjene baze podatkov, ampak v večini držav pa ni veliko podatkov. Prav tako je težko navskrižno primerjati te podatke med državami članicami. Upamo, da bomo na podlagi našega dela lahko pripravili nize kazalcev, tako da bomo gotovili, kam mora vsaka država članica minimalno storiti za boljše zbiranje podatkov in pa kakšne politike obrati. Potem še trgovina, trgovina z otroki. Delamo na tem, predvsem tudi z koordinatorjem iz Evropske komisije za trgovino z ljudmi. Usklovujemo naše prizadevanja s tem v zvezi. Hvala, Stanuka, za te prijazne besede sveda je prav, da je ta splošni okvir že ustaljen in da tukaj delamo na tem. Potem Jaruka. Romsko vprašanje. Seveda je treba se bolj osredotočiti na to vprašanje, žensk v romski skupnosti. To bi bilo zelo koristno. Pa gledajte, naj zelo na kratko povem in se tudi navezujem na vaše vprašanje, predsedujoča. Tukaj imamo zelo obširen niz podatkov, ogromno znanja, ogromno bazo podatkov, ki lahko uporabimo za to, da čim bolje spodbudimo naše razprave. No, ampak problem je v tem, da nimamo zadosti virov, zadosti sredstev, da bi vse skupaj to analizirali. Sedaj pročujemo različne možnosti. Povezujemo se tudi s predstavniki univerze in pa drugimi, da bi ustvarili nova partnerstva za to. Seveda bom poskušal tudi določiti kakšne konkretne roke za to. Potem vloga agencije. Gledajte, Mi smo tukaj nekje med prvo in pa drugo točko. Nismo več samo nadzornik, je pa res, da tudi nismo samo neka študijska skupina, če tako rečem. Mi pripravljamo na svete na podlagi dejstev, dokazov. Pripravljamo študije, raziskave, preiskave in pripravljamo bazo podatkov, ampak to ni vse. Potem naprej je treba ugotoviti, kako to predstaviti tistim, ki dejansko lahko nekaj spremenijo v praksi. To gre za ta odbor, za komisijo, za države članice in za vse druge. Seveda moramo svoje ugotovitve predstaviti tudi širše javnosti in pa medijem. Glede, na začetku res smo porabili veliko sredstev in virov, zato da smo zgradili vse zmogljivosti, izkušnje, strokovno znanje za to, da bi to dali v neko skupno bazo podatkov. Glede LGBT je težko upraviti takšne preiskave. To je prva takšna študija. 93 tisoč ljudi se odzvalo, šlo je za različne študije o romski problematiki, o nasilju nad ženskami in podobno. Uh, Ja bom zaključil, gospa predsedujoča. Marsikaj nas tukaj skrbi, marsikaj smo predstavili vam, ukrepali ste vi, države članice so ukrepali, ampak je pa res, da lahko strimo še veliko več. Seveda se že veselim sodelovati z vami, tako da gotovimo, katere stvari so najbolj koristne za vas in tudi kakšne svežne za delo potrebujete za vaše različne razprave. Sedaj v prihodnosti bomo um, bolje posredovali tudi podatke v realnem času, takoj, ko jih bomo zbrali, bomo lahko posredovali tudi naprej. Predvsem mislim, da je prav, da zberemo dejstva in potem naprej. To smo storili tudi naprimer pri um, nasilju oziroma kaznjih dejanjah iz sovraštva. Potem naprej platforma za temeljne pravice. Na začetku smo se pogovarjali o tem, ali potrebujemo širšo ali ožjo skupino, naprimer širšo, kjer bi bila bolj zastopana tudi civilna družba, vse svoje kompleksnosti in pa različnimi stališči. In potem smo se odločili, da bomo določili smernice za to, kako delovati v tej platformi za temne pravice eno nevladno skupino, naprimer nevladno organizacijo, smo izključili zaradi nespoštovanja določenih pravil. Vse skozi smo zelo pozorni glede tega, kaj tukaj početi, kako to predstavljati. Iz zadnje platforme za telne pravice lahko povem, da sedaj že delamo korake naprej tudi tukaj. Ja, želimo kot prvo, da so različni akteri vključeni, ja, želimo, da se vsi srečujemo, ampak je pa treba imeti dialog, eh, kjer se vsi spoštujemo med seboj. Potem um, tisti, ki um, izdajo skrivnosti iz določenih podjetij, kjer so včasih delovali, whistleblowers, tudi nad tem delamo. Nekatera vprašanja smo že preučili, nekatere zadeve so bile že zaključene. Pri eni zadevi vidimo, da je stvar še vedno pred sodiščem. Um, eno zaslišanje je bilo pred sodiščem pred parmi dnevi, potem bo še eno čez par tednov to še poteka, ampak splošno mislim, da delamo kar dobro. Hvala. Hvala lepa, hvala lepa, da ste prišli. Sedaj smo končali s to točko na dnevnem redu. Malce zaostajamo za našim urnikom. Sedaj naslednja točka. Zmrzitev in zaplemba premoženja se koristi pridobljene s kaznanjem Evropske unije. Poročilo Makovej kakšno uro smo namenili za to točko. No remarks, I see. Okay. Nobenih pripomb. Tudi pravna služba parlamenta bo podala predstavitev o predlogu direktive o zamrznitvi in zaplembi proženjske koristi. To pravno analizo je želel naš odbor. Prav tako bomo tudi potem prišli na glasovanje, čas za glasovanje. Pravna služba bo pa tudi, kot rečeno, podala svoje stališče o pravni podlagi in pa o področju uporabe za ta instrument, ko gre za tipe za plembe, ki so zajeti v pravni podlagi, kot tudi za um, ponovno uporabo zasečenih sredstev v socialne namene. Gospod Kajola, pravna služba parlamenta bo najprej spregovoril, potem poročevalka in potem poročevalci v senci oziroma drugi člani, če želijo še kaj dodati. Gospod Kajola, prosim. <clears throat> You, to... Hvala lepa, gospod, gospa predsedujoča. Bomo poskušali na kratko predstaviti naš odgovor na štiri vprašanja, ki so bila zastavljena naši pravni službi, ko gre za to direktivo o zamrznitvi in zaplembi proženske koristi, pridobljene s kaznjenim dejanjem v EU. Kot prvo vprašanje, ravnoteže različnih možnosti, ko gre za dokazno gradivo in pa pravno podlago. Člena 82. drugi odstavek in 83. prvi odstavek bi lahko bila prava pravna podlaga za to direktivo. In če je to tako, potem morajo biti postopki v tej direktivi kazenski postopki kot prvo. Potem kazniva dejanja in pa sankcije morajo imeti značilnosti kaznjivih dejanj in sankcij. Prav tako mora to veljati za področje resnega kriminala z čezmejno razsežnostjo, kar je sicer zapisano v prvem odstavku 83. člena pogodbe o delovanju Evropske unije. Potem eh, zaplemba, ki ne temelji na um, obsodbi. To bo del področja uporabe, če bo jasno, da je to povezano z kazenskim postopkom in da je zaplemba lahko tudi sankcija za to kaznivo dejanje. Pravna podlaga za to direktivo zajema tudi pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah. Ta kazenski postopek, ki je sicer zapisan v petem členu te direktive, je naslednji. Kazenski postopki v zvezi z osebo, ki lahko vodijo v kazensko obsodbo in vključujejo tudi vzpostavitev uh, tega, da se je zagrešilo kaznivo dejanje. Vzpostavitev standarda v civilnem pravu, standarda dokaznega gradiva, kot je to omenjeno ravnoteže možnosti, lahko tudi postavi pod vprašaj izbiro pravne podlage. Vzpostavitev tega koncepta balance of probabilities, torej mo, ravnotežja možnosti, je tudi odvisna od um, subsidijarnosti in pa sorazmernosti, kot je to določeno v pogodbi. Člen 67, prvi odstavek um, pogodbe delovanja Evropske unije, zahteva, da na področju svobode, varnosti in pravice različni sistemi in pa tradicije držav članic vedno morajo biti ustrezno spoštovani. To je tudi omenjeno v drugem odstavku 82. člena pogodbe. To je ena izmed pravnih podlag za to predlagano direktivo. Vzpostavitev tega standarda ravnoteža možnosti je lahko morda preveliko poseganje v dokazno gradivo in v vlogo sodnikov v različnih pravnih sistemih in to morda ne bo v skladu z subsidijarnostjo in sorazmernostjo, kot je to zapisano v 67.1 in pa 82.2 drugem odstavku pogodbe. Trenutne pravne podlage so tiste na področju um, pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. Ta zaplemba, ki ne temeli na obsodbi, velja za kazensko pravne postopke kot sankcija za kaznivo dejanje. To pomeni, da mora biti um, breme dokaza za dosti visoko, da je tudi v skladu z glavnimi načeli kazensko pravnih postopkov in zakonodaje. Ta zaplemba, ki ne temelji na dokazu, um, torej ni zajeta v predlaganih pravnih podlagah, dva, drugi odstavek 82. člena in pa predstavek 83. člena. Potem drugo vprašanje, uveljavljanje pravne podlage za um, te zapleme, ki ne temelijo na obsodbi, ta je vključena v trenutne pravne podlage pod pogojem, da obstaja jasna povezava med um, kazenskim postopkom, kaznino dejanjem in pa zaplembom. Če ti pogoji niso izpolnjeni, potem člena 82.2 in pa 83.1 nista več prava ustrezna pod, pravna podlaga. Pri naslednjih sistemih za zaseganje kar ni povezano z kazenskim postopkom, um, lahko rečemo, da je to zunaj področja porabe predlagane direktive. Če se takšni režimi uporabljajo za izvajanje instrumenta iz kazenskega prava, kot naprimer te predlagane direktive, potem takšni sistemi civilno-pravnega um, zasehanja morajo uporabljati postopke iz uh, kazensko-pravnih pravil in pa zaščit. Potem naslednje vprašanje. Domnevane dožnosti. Zaplemba, ki ne temelji na obsodbi, kot je to zapisano v petem členu te direktive, zahteva to, da obtožena oseba um, oziroma kazensko pravne postopki ter pa um, kazenska obsodba mora biti um, iz tega kazensko pravnega postopka. Če to ni del specifičnih določb iz um, členov A in B petega člena. To je zelo specifična zadeva. To mora biti del okvira um, obsodbe, kot je to zapisano v pravilniku Evropskega sodišča za človekove pravice. Potem včasih se lahko zgodi, da ni kazenske ovadbe proti osebi. To velja naprimer za, za um, Butler case v Strasburu, ko je šlo za civilno pravno um, zaseganje. Evropsko sodišče za človekove pravice je razsodilo, da v takšnem primeru civilno-pravnega zasega, kot je to bilo ugotovljeno v um, britanskem Drug, Drug Trafficking Act iz leta 1994, ni nobene kazenske obsodbe proti nikomor. V tem primeru je to samo civilno-pravni postopek in to potem pomeni, da um, domneva od dolžnosti ne velja. Te pravice ni torej v teh civilno-pravnih postopkih o zasegu, kot je to v primeru zadevi Butler, kjer ni kazenske ovadbe, je sodišče za človeka pravice ugotovilo, da ta domneva o nedolžnosti ne velja. Ampak ta režim, kot je zapisano v predlagani direktivi, pa je povezan z kaznivim dejanjem in to lahko potem vodi v kazensko ovadbo in to je naperjeno proti neki um, osumljeni oziroma obtoženi osebi. To potem predlaga, da obstaja kazenska ovadba proti tej osebi in posledično to pomeni, da domneve o nedolžnosti, domneve o nedolžnosti, kot je zapisano v 48. členu listine um, in pa v 6. členu drugem odstavku Evropske konvencije o človekovih pravicah, pa velja. Potem četrto vprašanje, zadnje vprašanje, glede ponovne uporabe zaseženih sredstev za socialne namene. Obstoječa zakonodaja EU ne vključuje določb o upravljanju z zaseženimi sredstvi. Nacionalne določbe obstajajo v nekaterih državah, to velja tudi za ponovno uporabo zaseženih sredstev, kot naprimer za socialne namene. Tega pa sicer ni v vseh državah članicah. Veliko držav nima takšnih schem za ponovno porazdelitev sredstev. To potem pomeni, da načeloma um, država izvršiteljica mora upravljati s temi sredstvi um, in to na način, kot to želi. Pa še nekaj bi rad spomnil. Uh, omejitve pristojnosti EU so upravljene v okviru dodelitve poblastil in uporaba teh poblastil je urejena z načeli subsidijarnosti in sorazmernosti, kot je to v petem členu prvem odstavku pogodbe o delovanju Evropske unije. V skladu z načelom um, dodelitve, unija lahko deluje samo v okviru pristojnosti, kot jih ta um, določa država članica iz pogodbe. Uh, Pristojnosti, ki niso bile podeljene, so še vedno v pristojnosti držav članic. Trenutne pravne podlage za predlagano direktivo so torej um, naslednji členi 82 in pa 83.1. Um, drugi odstavek 82. člena predvideva sprejetje direktiv, ki določajo minimalna pravila za dopustnost dokazov, pravice posameznikov v kazenski postopku ter pa pravice žrtev kaznjih dejanj. Ponovno poraba zaseženih sredstev za socialne namene ne spada v te kategorije in zato ni zajeta v drugem odstavku 82. člena. Potem člen 83. prvi odstavek to conclusion, please. Ah, sorry. <laughs> Eh, Folj, če zaključite. Um, potem 381 določa minimalna pravila za opredelitev kaznivih dejanj in pa sankcije um, na področju resnih kaznivih dejanj, kjer obstaja tudi čezmejna raztežnost. To je zapisano v tem členu. Ponovna uporaba zaseženih sredstev za socialne namene torej ne pomeni definicije kaznivega dejanja, niti definicije kazenskih sankcij in posledično to ne spada v področje uporabe člena 83.1. Zato to vprašanje ponovne uporabe zaseženih sredstev za socialne namene je zadeva, ki um, ne spada v pristojnosti, ki se jih podeli Evropske unije v skladu s členoma 82.2 in 83.1 pohodbe o delovanju Evropske unije. Poleg tega se tukaj poraja tudi vprašanje glede subsidarnosti in sorazmernosti. Odgovor na četrto vprašanje je torej naslednji. Drugi odstavek 12. člena in prvi odstavek 13. člena torej ne določata tega, da se um, ta pravila naša tudi na ponovno uporabo zasečenih sredstev za socialne namene. Hvala lepa za čas, ki ste ga namenili in bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanje preden da besedo poročevalki. Glejte, prosim, vsi, ki, ste se bo, ki se boste oglasili, um, člani oziroma kdo drug, prosim, če ste čim bolj kratki in jedrnati, kajti če ne bomo do desetih zvečer tukaj. Jaz sem sicer z veseljem tukaj tudi do desetih, ampak vse veste, vsi želimo oditi domov ob neki primerni uri, prav tako želimo ustrezen čas za razpravo. Zato prosim, da ste vljudni in upoštevate eden drugega gospod Kajula ima zelo kratko vprašanje za vas kot prvo. Prosim, če lahko odgovorite samo s da ali ne. Ali ste videli to zadnjo različico kompromisnih predlogov sprememb? Mislim, da je bilo to pripravljeno danes zjutraj oziroma zgodaj popovdne. Glejte, ali ta kompromis predlogov sprememb je v skladu s pravno podlako? ali to izpolnjuje tiste zahteve, ki ste jih preomenili? Hvala lepa. Ja, dobili smo te kompromise po um, pol enih. Opravili smo prvo analizo. Na prvi pogled se zdi takole. Dva glavna problema še vedno obstajata. Kot prvo, to ni povezano s pravno podlago. Gre za uporabo besede recommendation, priporočilo v operativni določbi. Uh, nam se zdi, da to ni v skladu z dobro pripravo zakonodajnega akta, prav tako se to ponavadi ne uporablja v direktivi, torej da se podeli poblastila za priporočila. Potem pa bolj resen pomislek. Deveti kompromisni predlog spremembe, ne vem, če želite, da to sedaj razložim na dolgo. Uh, morda želite, da to storim pozneje? No ja, kot pravi tudi pročovaka, prosim, če lahko odgovorite, kar se da. Ja, v redu, bom razložil. Gre za različna merila. Um, Sodne prakse Evropska sodišča za človeka pravice. To merilo. Anger pomeni, da imamo šesti člen konvencije o človekov pravicah. Potem točno govori tega, ali je to v 82. Um, členom to ustrezno upoštevano ali ne. Ta angel, angel, angel merilo pomeni tole. Administrativni postopek, disciplinarni postopek je naslednji. Sodišče mora ta standard uporabljati tako, da se ta disciplinski postopek upošteva tako kot pri kazensko-pravnem postopku. To merilo se ne uporablja zato, da bi upoštevali nekaj, kar ni kazenske narave v kazensko-pravnem postopku. Naj na kratko prekinjam, imamo tretji člen v kompromisnih amadmajih, ki se nanaša na ta problem, kaj ne, če se ne motim. Article 3? Or paragraph 3. Uh, ah, paragraph, oh. paragraph 3, uh, ah, sorry. Paragraph 3, yes. Okay. <laughs> yes, the problem is that this paragraph... At- Hvala. Ta odstavek po našem mnenju ni jasen. Tukaj imam to besedilo. Ne vemo čisto točno, kaj to pomeni in kaj zahteva. Ali to pomeni, da država članica pri sistemu zaplembe v civilno-pravnih postopkih um, to direktivo uporablja samo, če to želi? Ali kako? To iz tega ni čisto jasno, ta formulacija ni jasna. Mislim, da je to dovolj za enkrat, to bo treba še pojasniti. Hvala lepa, sedaj pa gospa Makovej, poročevalka. Uh, so, uh, because prvi del je bil že zastarel. To se nanaša na dejavnike, ki jih v poročilu sploh ni več. Gre naprimer za ta balance of probabilities, to ravnoteže različnih možnosti. Tega pri zaplembi, ki ne temelji na obsodbi, ni. Gre samo za razširjeno zaplembo, ker imamo neko kazensko obsodbo, kazensko pravni primer in na podlagi tega potem lahko zaplenite več, kot pa je bilo dokazano uh, v skladu z zagrešitvijo specifičnega kaznivega dejanja. Sveda si potem pogledamo sredstva neke osebe. To je veljalo že od leta 2005 od eh, sklepa sveta. Kot rečeno, tukaj um, te, teh različnih možnosti, ravnoteža možnosti pri zaplembi, ki ne temelji na obsodbi, ni. Potem deveti kompromis, uh, ki se navezuje na peti člen glede uh, um, te zaplembe. Tukaj omenjamo šesti člen um, konvencije za človekove pravice. Tu imamo člen o sodnih postopkih, ki mora potekati pošteno. Vedno treba zagotoviti vse pravice za obtoženca, tako da je ta deležen poštenega sodnega postopka. Potem mm, se seveda upošteva tudi listina za temeljne pravice. pravzaprav nimam eh, kaj veliko dodajati. Kot prvo mislim, da naša vprašanja niso bila za dosti natančno um, odgovorjena. Merilo angle. To ne piše merilo angle. Ta merila so vendarle v besedilu, so med drugimi merili Zato je lahko to samo eno izmed meril. Res je, Evropsko sodišče za človekove pravice je že večkrat v preteklosti povedalo, če država članica pove, da je nekaj disciplinski postopek, če je nekaj zelo hudo dejanje, potem je to lahko tudi kazensko pravni primer. In zato potrebuje tudi kazenski postopek. Zato mislim, da gre to dlje, kot pa je sedaj povedala pravna služba. Potem tretji člen, deveti kompromisni predlog spremembe. Ta pomeni naslednje. Države, ki uporabljajo drugačne sisteme, jih lahko ohranijo. To je vse. Potem ponovno uporaba v socialne namene in pa besedica recommendation, priporočilo, to je sicer v členu enem, prvem odstavku priporočamo splošna načela za upravljanje z zaseženimi sredstvi. Sonja, poročevalka v senci iz Alde, bo povedala več o tem, kaj ti to je predlog spremembe gospe Borsalina. Uh, Najlepša hvala. Dve osebi želite besedo. Gre za poročevalke v senci. Želi kdo iz skupine SD besedo? Ne? Torej, hvala, le ste bili v svojem odzivu zelo kratki in jasni. Vidim pa, da pravnega vprašanja še nismo rešili. Najprej gospa Alfano, gospod Jung in gospa. In na to gospa Sargentini, prosim. Hvala, predsedujoča, in hvala, Monika, za ta izreden trud vložen v ta dosije. Torej, kar zadeva premoženske koristi in njihovo zaplembo. Očitno pravna služba ne more dati parlamentu dovolj razlogov, da se iz, izredno jasno opredelimo glede tega, ampak vsaj možnost uvodne izjave bi bila dobra. Vsekakor pa bi tukaj lahko govorili o končnem učinku zaplembe, kar bi kazalo vključiti v besedilo direktive. Namreč, če ta predvidevanja, zaradi katerih želimo to vključiti v besedilo, niso pravno zavezujoča, torej kljub temu mislim, da lahko Evropski parlament s tem poda zelo močan politični signal. Mislim, da je to neka temeljna trditev oziroma stališče Evropskega parlamenta. Mislim, da smo se mi že pogosto izrekli v prid to vrstnim praksam. Naprimer, platforma Aro uh, je platforma, ki omogoča Evropski komisiji, da se združujejo in zbirajo primiri dobrih praks. Uh, Zato take izkušnje, prakse, ki že obstajajo v zvezi z zaplembo premoženskih koristi, pridobljenih s kaznivim deja, kaznivimi dejanji in s um, kriminalnimi dejanji, so gotovo v družbenem interesu in zato se državam članicam želi priporočati najprej sprejmejo ukrepe, ki bodo to preprečili že v začetni fazi. Mislim, da je pomembno, da podamo iz Evropskega parlamenta nek tak politični signal, kar nam bo omogočilo potem v prihodnje, da bomo še bolj jasni in bolj prodorni v tem smislu. Thank you, Madam Chair. I have uh, three or four points uh, to make. Gospod Jung, najlepša hvala za besedo. Najprej naj podajem nekam točk. Prvi je kompromisni predlog številka 7. Tu je šlo za ponovno spremembo, ki je bila uvedena zgodaj do podne in zdaj bi zapisali, da gre za ukrep, ki ga po, uvede sodišče posamezne države članice po splošnem pravosodnem postopku. Mislim, da je to nekoliko preveč obsežno in ne dovolj jasno, torej, da bi zapisali, da gre vsaj za neko obliko sodnega postopka. Mislim, da je to veliko bolje, kakor če napišemo veliko splošnejšo formulacijo, torej pravosodni postopki. Tako, sedaj pa še deveta sprememba, kompromisni predlog in tu gre za samosrčje kot problema, strinjo se z gospod Makovej. Tu uporabljamo kazansko pravne kriterije in to je korektno. Prebral sem tudi mnenje pravne službe. In čeprav je morda res, da kriteriji, ki jih uporabljamo glede uporabnosti šestega člena, indirektno pomenijo tudi, da odločate o tem, da, ali gre za kazensko pravno področje ali ne. In to je ključno vprašanje. Sam osebno torej mislim, da formulacija, ki jo imamo v tem kompromisnem predlogu, zaenkrat predstavlja zadovoljivo rešitev. V času trialoga pa bomo videli, ali bo morda potrebno spremeniti besedilo, zato da bo zadeve še bolj jasne. Ampak zaenkrat sem eh, z zadevami dokaj zadovoljen in eh, mislim, da to odgovarja tistemu, kar je pravna služba podala v pisni obliki. Glede tretjega odstavka, sam bi tu zadeve nekoliko drugače zapisal, da ja obi, da ima država članica možnost, da naložijo civilnopravne sankcije oziroma uporabijo civilnopravne postopke na mesto, da se predvideva tisto, kar navaja ta prvi in drugi odstavek tega člena. Mislim, da bi bilo tako vse skupaj bolj jasno. Morda je to ena izmed možnih rešitev. Potem naj rečem, da se res strinjam s pravno službo, ko gre za uporabo zaplenjenih sredstev. Kako so zadeve zapisane sedaj, gre za po, poziv državam članicam. Tu gre za zakonodajno pravni akt in ne samo za resolucijo, v kateri bi zapisali, če se vsi želimo. Tako da res je treba pretehtati to besedilo, mar ne bi bilo dobro to uvesti v vodne izjave. Razumem sicer stališče gospe Alfano, ampak naj podarim Naj vas opozorim, da ne bi bilo to, tega dobro uvestiti v operativni del besedila. Mislim, da če bi lahko razrešili te, to zadnje vprašanje, bi lahko v naši skupini predlagal, da podpre spremembe. Hvala, gospa Sargentini. Hvala. Kratka bom, naj se osredotočim samo na eno vprašanje. Ali lahko ustvarimo kazensko pravo iz civilno pravnega? Naša skupina misli, da ne bo prišlo do napredka, če bomo prenos, preprosto oblikovali novo predolitev. Mi imamo resno, resne pomisleke glede tega, da bi kazansko pravne odložbe uporabljali v okviru civilnega prava. Spodejom je dejal, da lahko v času trialoga razmislimo o prilagoditvah in spremembah. To me res skrbi. Mislim, da če bomo nadaljevali na tej podlagi, bo in če bomo sprejeli takšen mandat za pogajanje v okviru našega odbora, mislim, da bomo na trhlih tleh. In svet verjetno ne bo vesel, če ne bomo imeli neomajnega stališča. Tako da nisem zadovoljna z na, nadaljnim delom. Kaj to za, pomeni za me? Moram sedaj zaupati svetu, Tako da mislim, da je res treba razmisliti o zadevah. Za nas, za skupino zelenih, je res treba pretehtati sporočilo, ki ga je podala naša pravna služba. In za nas ta vidik dveh področji prava še vedno predstavlja težava. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Makoveji. Najlepša hvala. Čisto kratko bom. Torej, mislim, da sedaj ne obstaja, od, torej od danes naprej, ne moč zaznati razlik med mnenjem pravne službe in kompromisnih predlago, predlogov. Prav tako se usklajujemo s šestim členom in listino temeljnih pravic in konvencijo. Poleg tega upoštevamo izraz eh, konvenc, ki ga v se sodišče uporablja v svojih uh, sodbah, ko gre za primere za plem, ki ne temeljijo na odsodbi. Upoštevali sem tudi tisto, kar uh, je dejal kolega. Če bo prišlo do zaplemb in eh, nadaljne prerazdelitve, mislim, da ne moremo zagotoviti, da bi zapisali ravno to besedito, ki jo je predlagal kolega. Uh, Naj torej preberem besedilo, mislim. Po kazensko-pravnih posojobkih, na katerih pride do odzemu premoženja, gre za odzem, ki temelji na sodbi. Mislim, da če bi zadeve zapisali tako, da bi lahko bili vsi zadovoljni. Hvala. Ja, dobro bi bilo, če bili vedno vsi zadovoljni. To bi bilo še kako super. Dobro, naj povzamem trenutno stanje. Naj omenim še predlog, ki je bil podan eh, nekoliko prej na prošnjo gospe Alfano. Šlo je za to, da bi glasovali jutri zjutraj ob devetih in ne jutri popovdan. Ne vem, kakšnega mnenja je poročevalka, ampak temu vprašanju se bomo definitivno vrnili. Torej, na podlagi razpravi razumem, da pravna služba še vedno ni popolnoma zadovoljna s kompromisom. Ugotavljam, da ne prihaja do večjega konsenza med političnimi skupinami. Torej, zadeve je treba še nekoliko uskladiti. Glede samega glasovanja, pa vam lahko povem vsaj, da smo pogledali dnevne rede. Mislim pa, da zadeve niso dokaj enostavne. 70 minut smo predili za glasovanje, jutri do povdne pa bi imeli na voljo samo pol ure, kar ni dovolj. In poleg tega nekateri kolegi verjetno ne bodo vedeli, da smo prestavili glasovanje in bodo prišli šele po 9. uri. Poleg tega, tretji vidik pa je, da z točko, ki jo predvidevamo za 9. zjutraj, je treba vprašati, ali se torej gospa Flašikova strinja s premikom um, njene predstavitve. Nismo še dobili njenega odziva. Poleg tega se moramo posedovati eh, tudi s predstavniki, ki pripravljajo predstavitev o pol desetih. Tudi, njih, tudi na njih še čakamo, tako da še vedno čakamo da se nam odzovejo kolegi, ki so predvideni za 9. zjutraj. Poleg tega je, je ELS prosila, da se o tem glasuje jutri. Najprej pa me zanima mnenje poročevalke. Načeloma se strinjate, da bi o vašem predlogu glasovali ob 9. zjutraj in ne o treh, kot smo prvotno predvideli. Um, Hvala, malo sem zmedena. Tako ali tako sem želela biti na odboru Krim ob devetih, ampak dejali ste, da nekateri ne bodo prišli na glasovanje ali pa ne bodo prišli, če bodo primerno obveščeni. Torej, imate v mislih glasovanje v našem odboru ali v Krim? V mojem interesu je, da bi bilo prisotnih čim več članov odbora. Da, da, Ampak glede na podatke, ki jih imam sedaj pred seboj, nimam ravno veliko izbire. Jutri ob devetih naj, imamo najprej poročilo gospe Flašikove Benove, na to pa imamo predstavitev skupnega nadzornega odgana za mm, Europol. In na to je predvidenih še nekaj zadev. Tako da glasovanja ob devetih v nekakšni obliki, ne predvidevamo, ker takrat poteka glasovanje v Krimu. Se upravičujem, zadeve se res zapletajo. Sama ne sodelujem v odboru Krim. Ampak predsedujoča odbora Krim je prosila, da bi to potekalo ob deveti oziroma je zavrnila to predlago. Ampak ne bo šlo za dolgo razpravo. Najprej bom dala besedo predsedujoči odbora gospej Alfano, da razloži, kakšno je stanje v njenem odboru, na to pa gospej Sargentini, ki je prosila za besedo. Prosim. Monika Rispiego. Najlepša hvala, Monika. Oziroma, bom razložila, kakšno je stanje Moniki. Torej, ob treh popovdan poteka glasovanje. In v tistem trenutku bo v odboru za Krim potekala dejavnost ki smo jo predvideli, ki je na dnevnem redu že šest mesecev. Gre za povabilo strani predsednika Šulca, gre za sprejem predstavnikov nacionalnih eh, parlamentov in prisotne bo tudi komisarje. Ste predlagali torej, da bi glasovali v odboru Live ob devetih, ste se posvetovali z poročevalko da ali ne. Ne zanima me torej. Da, da, posvetovala sem se ravno takrat, ko smo začeli z razpravami v našem odboru. Torej, zanimalo me je, ali je možno glasovati jutri zjutraj. Torej, v prvem delu do podneva ali v drugem delu do podneva. Seveda bi bili radi prilagodljivi, ampak na dnevnem redu imamo že zadeve. Ne, šlo bi za glasovanje ob devetih, torej. Gospa Sargentini, prosim na to pa gospa Matiju. Predsedujoča, ravno zato so me prosili, da, zapros, da se oglasim glede spremembe glas, časa glasovanja. Manj kot 24 ur pred glasovanjem je. Imamo dvojne mandate, imamo nekaj članov, ki so člani odbora Krim in Libe, tako da ne moremo glasovati o dveh zadevah istočasno. Poleg tega menim, da bi morali koordinatorji pretehtati take prošnje. In eh, v imeru odbora Krim vas prosim, da zadev ne spreminjamo in da bomo glasovali popovdan. Tako bomo zagotovili, da bo o zadevah lahko glasovalo dovolj ljudi. Sama ne razumem osnovne prošnje, ne vem, odkot je prišla in dvomim, da so o tem razpravljali koordinatorji. Hvala, zadnja govorka je pa je gospa Matjev. Se upravičujem, gospa Matijo ima sedaj besedo. No. Ustanovili smo odbor Krim in poslanci smo udeleženi tudi tam in zato bi potrebovali nekoliko bolj naoljeno kolesje za več prožnosti, ker je kar malo čudna ta situacija. V odboru Krim smo imeli 700 amandmajev na to poročilo, sedaj se poročevalka pogaja s um, o kompromisnih predlogih, zato da bi lahko glasovali v tem jutri. Torej, odbor Krim bi se želel prilagoditi odboru Libe pri urniku, vendar bi moral tudi odbor Libe tukaj se malo potruditi. Ehm, poslušajte, imamo tudi četrtek ta teden, ko je v nebohod in eh, na tak dan eh, mislim, se gotovo ne bomo par dni pred tem tukaj borili, kje bomo glasovali, ali tu ali tam. Ampak sama mislim, da če želite, da bi to glasovanje uspelo, je treba zagotoviti, da bo to glasovanje potekalo v sredo zjutraj. V sredo popovdne namreč ne bo nihče več prisoten. Ja, ampak. Eh, sreda je tudi dan, ko pride to upoštev. Ampak ja, torek je tudi v redu. Zelo enostavno je, če vse politične skupine zahtevajo oziroma prosijo svoje člane, da so prisotni v torek do povdne in da glasujejo o dveh zadevah v torek do povdne. Mislim, da bi to poenostavilo stvari in bi lahko imeli prisotnost v dovolj veliki miri, gospa Makovej. Da, Florijas. So, Hvala za besedo. Torej, gospa Alfano je podala predlog in vprašali ste, ali je tudi vprašala za mene mnenje. Odgovor je da in sem se strinjala. Glede na to, da je Krim eh, prilagodljiv, tudi sama sem eh, članica odbora Krim, predlagam torej, da začnemo z glasovanjem v našem odboru ob devetih in na to nadaljujemo. Ampak pogledajte si dnevni red, ne moremo tega storiti ob desetih. Ne, ne se upravičujem, nisem dejala ob desetih, ob devetih bi glasovali, na to pa nadaljujemo v Krimu. Da, ampak to pomeni veliko sprememb in ne govorimo o glasovanju v sredo, ampak jutri, torej na mesto jutri popovdan bi gospa Alfano želela, da glasujemo jutri dopovdan, ampak takrat veliko ljudi še ne bo prisotnih nisem najbolj naklonjena na temu, nisem eh, vesela, da bi sprejeli takšen predlog izven eh, okvira sestanka koordinatorjev. Pravzaprav bi rada prosila koordinatorje, da si pogledajo to zadevo in mislim, da ne bi smeli prestaviti glasovanja. Če je gospa Makovej prilagodljiva na prošnjo, potem ne vem. Da, ampak dejali so, da bo prisotna komisarka Malmstrom in uh, tudi drugi predstavniki komisije, predsedujoča. Da, ampak ob treh popovdan smo predvidevali glasovanje. Ne v sredo, jutri. Nimam nikakršne volje, da bi še dlje razpredala o tem, kajti vem, da smo vsi zaposleni. Nekoliko sem nezagovoljna, gospa Alfano, da ste sedaj ob tej točke prosili, da se to spremeni. Nedavno, čisto pred začetkom sestanka, so me prosili, da predsedujem današnji seji in ni dobro, da ste me obvestili zelo pozno. Mislim, da lahko pošljemo sporočilo koordinatorjem. In če bodo koordinatorji mnenja A, da bi moralo glasovanje potekati jutri ob 9. in B, da lahko spremenimo potek dnevnega reda, kar ni samoumevno, kajti imamo. Uh, številne točke na dnevnem rebu, v katerem smo povabili zunanje predstavnike in ne moremo jim preproča reči, da smo storili napako in zadeve preuredili. Mislim, da sedaj nima smisla razpravljati o tem. Mislim, da smo s tem zaključili tudi z razpravo sami vsebini. Gospa Matijo, se upravičujem, ampak ne bo šlo. Zakaj pa ne bi mogli glasovati od tega, da naj bi imeli sestanek danes večer v zvezi z jutri zjutraj? Na jutri ni, danes ni sestanka koordinatorjev. Seveda, ravno to pravim, saj ste vi omenili koordinatorje. Ne, gospa Matijo, ta točka je zaključena in o tem bomo kasneje govorili. Se opravičujem, ampak nisem bila sama tista, ki je zakrivila tole zmedo. Dobro, nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Se upravičujem, pravi gospod Alfano, nisem razumela, kaj smo se dogovorili. Predsedujoča, mislim, da morajo koordinatorji poslanskih skupin se dogovoriti, kako bomo zadeve u, uredili. Jaz mislim, da ta način dela ni nedemokratičen, niti primeren. Naši koordinatorji se v zvezi s tem pogovarjajo že nekaj dni in ni primerno to, kar ste se zdaj v zvezi s tem odločili. Čo? Gospa Alfajna, s to točko smo zaključili. Dobro, nadaljujemo z naslednjo točko na, naslednjem, eh, na dnevnem redu. Dobro, poročevalca še ni tu. Deset minut odmora odrajam. Začnemo 15 do 5 s poročilom o zaščiti podatkov, s poročilom gospoda Albrehta. Okay, colleagues, we continue. Dobro, kolegi, nadaljevali bomo. Uh, first of all, for your information, the agenda will remain unchanged. Torej, dnevni red v vašo vednost bo ostal nespremenjen. Prosim, da zasedete svoje mesta. Torej, dnevni red se ne bo spremenil. Sedaj pa nadaljujemo z gospodom Albrehtom, ki se trenutno še pomenkuje. Gospod Albreht, ste pripravljeni? Dobro. Beseda je vaša. Najlepša hvala za besedo. Najprej bi se rad opravičil. Odlog oziroma pre, časovni premik je privedel tudi do tega, da nekateri ljudje niso dosegljivi. Nekaterih poročevalcev v senci danes ni, ne morejo prisostovati današnjemu zasedanju. Upam torej, da tako ne bo prišlo do hujših težav za nekatere poslanske skupine. Želeli smo si, da bi bile vse udeležene v razpravo. Ko smo predvideli razpravo, smo predvideli, da bi v, v, tudi v odboru razpravljali še dodatno o predlogih sprememb in o različnih točkah. Veliko je namreč amandmajev, veliko je vprašanj, o katerih bi radi imeli vsaj možnost razpravljati. Zadnjič nismo imeli priložnosti zato, ker um, spet pogoji niso bili najbolj ugodni. Tako da danes se ponovno sestajamo, gospod eh, Vos in gospa Latford um, sta prisotna in prisoten pa ni gospod Trucas, poročevalec, drugi svežen. Tako da danes sem tu, da prislušim, prisluhnem vašim pomislekom, ki jih morda še imate, da odgovorim na vprašanja. Na to bom lahko razpra o tej razpravi poročal tudi poročevalcem v Senci, se na sestanemo se namreč jutri. Tako bomo imeli na voljo vsaj splošne informacije glede tega, kje smo v razpravi. Imeli smo štiri ali pet sestankov s poročevalci v Senci do sedaj. Kot sem eh, dejal, imamo pred seboj veliko število predlogov sprememb in zaradi tega nam ni uspelo imeti obširnih razprav, krogov razprav o vseh fiziki, vidikih do današnjega dne, kar pomeni, da potrebujemo še nekaj več časa in to pomeni, da 29. maja tudi ne bo moglo potekati glasovanje. Tako da z naše strani je torej treba preložiti glasovanje. Prav tako pa želimo zaključiti z razpravo obeh doseji direktivi in uredbi. O direktivi bomo razpravljali jutri in menim, da bi morali ogrotovati o obeh dokumentih skupaj pred eh, poletnim premorom. Upam, da bomo lahko pospešili razprave in nadaljevali čim prej. Potrebnih pa je vseeno še nekaj sestankov. Predvideli smo jih eh, jutri sledi sestanek glede kompromisnih predlogov. Mislim, da smo dosegli konkreten napredek. Zadnji sestanek je bil zelo dober. Dosegli smo že dogovor glede nekaterih kompromisnih predlogov, vendar pa zelo težko je orisati, v kateri točki razpravi smo. Vsi členi so nekako povezani. Gre za različne vidike, ki se nanašajo na področje uporabe in um, na dejavnosti obdelave podatkov. In v tem kontekstu ne moremo razločevati oziroma ločevati to od vprašanj uh, pravic posameznikov in uh, vprašanj, ki se nanašajo na bremena obdelovalcev in upravljavcev. Sledili pa bomo smernicam iz resolucije julija 2011, v katerih smo orisali mm, osnovo, na kateri delamo. To je direktiva iz leta 1995. Sistema torej ne želimo temeljito spremeniti. Gre za nekoliko drugačna končna pravila, ampak v enem samem aktu. To je naš cilj. Poleg tega želimo upoštevati izkušnje iz zadnjih 10, 15, 20 letih na področju digitalnega prostora. Mislim, da nam dobro kaže in da bomo lahko sprejeli kompromisne predloge s širšim eh, konsenzom, vsaj po mojem mnenju. Še vedno pa so potrebni nekateri krogi izmenjav mnen z um, poročevalci v senci. Tako da naprosim vas, da ste v stiku s poročevalci v senci. Vabim vas tudi, da ste v stiku z menoj, da izpostavite točke, ki bi jih eh, radi obravnavali ali izpostavili. Odvisni smo od vašega zaupanja v delo posameznih poročevalcev v senci. Ko poskušamo doseči širši konsens pri tako obsežnih eh, dosejih, in glede na število predlogov sprememb naloga seveda ni najlažja. Sami želimo delovati kot pospeševalci razprav in upam, da bomo imeli že pred poletjem mandat za pogajanja s svetom. Irsko predsedstvo zelo dobro trenutno predseduje svetu, mislim, da so dosegli konkreten napredek in upam, da jim bo prav tako uspelo sprejeti svoj mandat za pogajanje oziroma vsaj osnovne smernice pred poletnim premorom, tako da lahko začnemo z razpravami takoj potem. Najlepša hvala. Se že veselim izmenjave mnen. Albrecht, um, you... Hvala, gospod Albrecht. Izpostavili ste že, da je bilo težko zagotoviti prisotnost vseh članov odbora, tako da je trenutno prisotno dokaj majhno število um, poročevalcu Senci. Mislim, da bo gospod Van de Kamp zamenjal um, poročevalca ELS. Izvolite. Hvala. Kot ste pravilno dejali, gospod Aksel Vos trenutno ni prisoten in eh, z veseljem ga nadomeščam in eh, podajam nekaj mnen, prispevam nekatere vidike k tej politični razpravi. Naša skupina je na področju zaščitke zaščite podatkov vedno podarjala pravice državljanov. To je treba upoštevati pri zagotoviti varnosti notranjega trga. Oba vidika je treba ukrepiti, če želimo zagotoviti trajnostni zakon za zaščito osebnih podatkov. In LS pozdravlja predloge sprememb, ki se nanaša na ključno vprašanje, ki jih je izpostavil e LS. Naj nakratko menim, katere so ta vprašanja. Najprej gre za zmaševanje upravnih postopkov, ko gre za obveznost obveščanja strani MSP-jev. Potem naslednja točka razjasnitev vloge obdelovalcev in upravljavcev. Tretja točka. Omogočanje dostopa do podatkov na podlagi obstoječih poslovnih modelov. Četrtič. Omogočiti uporabo podatkov za zavarovalnice. Petič. Omogočiti uporabo podatkov za raziskovalne namene. Šestič. Spodbujati samoregulativne ureditve za podjetja na mesto uvedbe obremenjujočih postopkov prek pristojnih za nadzor podatkov. In eh, še naslednja točka, ki se nanaša na pravico biti pozabljen in eh, upoštevanje tega vidika v okviru tega, kar je možno. Naše zahteve pa ne pomenijo, da bomo pozabili na pravice državljanov. Ključno je, da dosežemo pravo ravnoteže med vidiki. Hvala. Gospa Lopes, v imenu socialistov in demokratov. Eh, gracias, Hvala lepa. Ne morem se oglasiti v, v Dimitrijosevem imenu, saj mi ni pooblastil za to. Bi pa želela izkoristiti to možnost za to, da omenim nekaj predlogov sprememb, ki sem jih uložila in za katere bi želela dobiti žegen poročevalca. Prva je številka 79, ki govori o tem, da je možno umakniti pristanek za uporabo podatkov z, z isto lahkoto, s kakršno se da ta pristanek, ker zelo pogosto je eh, pristanek na uporabo podatkov zelo enostaven, umik tega pristanka pa ne. In zato uh, se mi zdi, da bi to moral, lahko bila zanimiva pot za naprej. Potem drug, ki predlog spremembe je tisti, ki zadeva podjetja, ki so eh, ki se ukvarjajo s shranjevanjem velikih pod, količin podatkov v oblaku, kot to imenujemo. To so ponavadi podizvajalci in tudi ti bi, ta podjetja bi morala imeti zaposlenega, zadolženega za uh, zaščito osebnih podatkov in ta bi moral biti zavezan k spoštovanju načel. Tudi to se mi zdi zanimivo uh, v luči zaščite podatkov v oblaku. Potem še en predlog spremembe, ki bi želela, da se ga sprejme, je nov mehanizem za skladnost. Namreč kaj se zgodi, ko, imamo, ko ima določeno podjetje več podružnic in je nadzorni organ, organ glavnega sedeža družbe, se pojavijo problemi pri pritožbah. Namreč, če je zainteresirana oseba iz določene države članice, ima težave z podjetjem, ki ima več filial, več podružnic, vendar pa je samo v, na glavnem sedežu os, prisotna oseba, ki eh, odgovarja na spore in pritožbe, potem to v praksi prinaša zelo veliko težav zaradi različnih pravnih sistemov, zaradi različne zakonodaje v vsaki državi članici. In predlog je ta, da bi moral biti nadzorni organ glavnega sedeža družbe tisti, ki bi koordiniral delovanje vseh nadzornih organov v filijalah, ki jih to zadeva. In kar zadeva to usklajevanje, bi morala biti ta naloga usklajevanja oziroma koordinacije tako opravljena, da se bi preseglo to problematiko. Torej, nadzorni organ države članice, iz katere bi izhajala pritožba, bi bil odgovoren za obravnavo te pritožbe in ne nadzorni organ države, v kateri ima to podjetje sedež. Tako, to so točke, ki bi v prihodnje lahko povzročile kar precej težav in zato sem uložila te predloge sprememb. Kakorkoli pa poročevalcu čestitam za opravljeno delo in za pripravo predlogov sprememb, ki so vsebinsko zelo um, obsežni. Hvala. Še kdo? Ne? Potem bom pa kar sama sebi dala besedo. Zelo na kratko. Glede področja uporabe imam eh, dve pripombi. Kot prvo, ta pristop, ki temelji na svežnju, veliko se govori o tem, gledajte, še vedno nisem čisto prepričana, ne vem, morda nam lahko irsko predsedstvo pove več o tem, da so države opustile to idejo, da bi javne službe, kakršnakoli božjo opredelitev, bile izključene iz uredbe in da bo to potem del direktive potem bo v bistvu vse posrednosti kar umaknjeno. Vse to se nanaša na področje uporabe. Vedno želimo enoten instrument, tega potem nismo dobili, dobili smo potem ta, vedno smo želeli ta pristop, ki temelji na svežnju. Res bi rada vedela, ali bodo javne službe del uredbe in da bo direktiva veljala samo za izjeme, ki se nanašajo na organe pregona. Potem še nekaj, kar je ključna. Definicija osebnih podatkov. To bo zelo pomembno vprašanje na koncu. Veliko je bilo govora o anonimizaciji, anonimnih podatkih. No, pravzaprav sploh ne verjamem več v to, kaj, to, kaj ti, če so podatki tako skupaj zbrani, se potem na koncu vendale identificira določene posameznike. Na koncu sploh ni nobene razlike med tem, da se identificira posameznika in pa da se ga posebej izpostavi. To sedaj seveda, kar se dogaja, pozdravljam, ampak to potem pomeni, da moramo tudi naše sisteme, glede izbiranja podatkov, prilagoditi temu novemu sistemu. Res me zanima, kaj si tukaj mislijo strokovnjaki. Prejšnji teden smo sicer imeli srečanje strokovnjakov, ampak nažalost še vedno mislim, da imam prav glede tega, kar sem povedala sedaj. To bo ključno vprašanje, kaj bo do osebni podatki, ali se bo izpostavljalo tudi posameznike, da ali ne. To bo v veliki meri določilo tudi to, kako pomemben in smiselen je ta svežen, ki ga naj bi sprejeli. potem eh, najprej prosim komisijo, da komentira, če želi, potem predstavnike irskega predsedstva in potem ponovno nazaj poročevalec. Komisija je kdo tukaj? Ja? Hvala lepa. Sem direktor UGD za pravosodje, pristojen za ta dosje. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da spregovorimo o tem. Zelo cenimo delo vseh poročevalcev v parlamentu, vse skozi pomagamo poročevalcem, pa tudi skupinam. Včasih, če kdo to želel, smo tudi prisostovali na teh srečanjih in podali tehnično pomoč. To bomo seveda še vedno počeli. V svetu in pa v parlamentu delo poteka usporedno, napredujemo skupaj in smo prepričani, da bomo hitro dosegli tudi ustrezen rezultat. Tukaj, gledajte, je to evolucija, ne pa revolucija. Evolucija že obstoječih sistemov glede varstva osebnih podatkov. Podpredsednica Redingova je vedno na pravem parlamentu pa svetu dejala to, da kot prvo želimo izboljšati ta sistem eh, glede na okvirni sklep in pa direktivo kot gre za zaščito posameznikov, kot tudi za delovanje notranjega trga. In kot drugo, v parlamentu seveda smo dobili poročilo Force iz leta 2011. Na plenarnem zasedanju ste to z veliko večino podprli, enako je bilo tudi z, z resolucijo. Parlament je bil tukaj zelo odločen in tudi komisija je potem eh, sledila temu stališču v svojih zakonodajnih aktih. Zato seveda upamo, da bodo vse skupine, kot predvsem tudi poročevalci, sledili temu poročilu. Toliko glede našega mnenja. Potem pa še dve vprašanje. Predsedujoča je zastavila dve vprašanje. Naj poskušam odgovoriti na to. Pogodba v 72. členu izključuje organe pregona. Seveda pogodbe ne bomo spremenili, to je jasno. Je pa res, da imamo v pogodbi različna poglavja. Imeli smo okvirni sklep in pa direktivo. Direktiva velja za vse, razen za policijo in kazensko pravo, torej organe pregona. To je sicer veljalo za to to je logičen postopek. Tudi sedaj pri uredbi smo predlagali podoben postopek, razen za direktivo, ki velja za tista področja, ki so bila prej umeščena v okvirni sklep. To je smiselno, predvsem glede na to, kakšna je struktura pogodbe. To, da bi izpostavili, izključili um, celotno področje iz uredbe v direktivo, to je nepredstavljivo, kajti to bi pomenilo, da bi bili naši državljani glede organov pregona popolnoma brez zaščite. Pri direktivi smo že imeli to zaščito, zato tega sedaj ne moremo spreminjati. Zato mislim, da gotovo ne bomo šli v to smer, kot je bilo omenjeno. Kot smo vedno podarjali, vedno bomo ohranjali in še izboljševali zaščito pravic državljanov. Je pa res, da je treba tudi poštevati realnost na področju digitalnosti. Sedaj se marsika lahko skranjuje, prenaša po internetu, potokom in počes. Potem še definicija osebnih podatkov. Kot vidite v predlogu, smo načeloma ohranili definicijo iz direktive če je to potrebno, glede na tehnološki razvoj, pa lahko seveda tudi še pojasnimo opredelitev, kaj so osebni podatki, lahko še dodatno dopolnimo. Pseudoanomizirani podatki, naprimer, bi morali biti del uredbe in del uredbe in direktive. Res je, v ZDA se je skazalo, da imamo štiri nize podatkov, torej um, starost, um, spol, potem poštna številka in še en niz podatkov um, so zadosti, da identificiramo 95 odstotkov vseh ljudi. Zato moramo biti zelo previdni, če govorimo o nekakšnem zniževanju zaščite glede pseudoanonimiziranih podatkov. Ampak po drugi strani pa se včasih lahko gotovi, da nekoga ne moremo izpostaviti, ne moremo identificirati. V tem primeru pa to ne spada v področje uporabe uredbe in potem je treba nekje postaviti ločnico. Toliko um, glede teh vaših dveh vprašanj, predsedujoča. Hvala lepa. Rory. Gogan v imenu irskega predsedstva, prosim. Thank you, chair. Um... Hvala. Naj povem, kje je trenutno svet s tem v zvezi. Gotovo veste, da bomo tukaj imeli veliko razpravo glede uredbe, tako da bi dosegli čim boljši rezultat. Za DAPIX ne bi imeli um, 20 eh, sestankov, 26 dni bo na koncu. Um, ehm, 16. junija bomo sedaj posredovali svoje zaključke svetu in podali bodo svoje ugotovitve glede štirih prostalih poglave. Od ena do štiri poglave so to. Ampak ne sme pa kdo misliti, da bo to potem kar zamrznilo razvoj besedila. Mi predvsem želimo predstaviti javnosti točke, kjer bomo gotovo dosegli soglasje potem nekatere točke pa bodo še razrešene. Na Koreperju prejšnji teden pa ta teden tudi bomo še poskušali razjasniti nekatera odprta vprašanja še pred svetom. To velja tudi za področje porabe. Tudi definicijo privolitve in pa svobode izražanja bomo še pročevali na koncu zadnjega sveta je naš minister povedal takole. Pomembno je, da previdno dosežemo napredek in da imamo na koncu postopka ustrezen instrument, s katerim bomo dosegli zastavljene cilje. Glede javnega sektora, javnih služb, naš minister Šeter je zelo jasno povedal, države članice nasplošno želijo večjo fleksibilnost za javni sektor v okviru uredbe. v svetu. Moramo še zaključiti s to razpravo, pa gotovo to ne bo um, končano do konca našega iskrega predsedstva. No, to se zdi zelo zlovešče, ampak v redu, hvala lepa. Tudi EDPS ne bi to komentiral, sicer ni nobenega predstavnika tukaj, očitno ne bo njihovih pripomp, zato ponovno gospod Albrecht, poročevalec. Hvala lepa, predsedujoča imam nekaj kratkih komentarjev na ta izražena stališča kolegov. Najprej, Hadaj Kamp, vse, kar ste povedali, je trenutno predmet razprave. Ko gre za raziskave, poskušamo doseči zaglase glede teh odprtih vprašanj. mislim, da bomo kmalo prišli do soglasja glede teh zadev. Sedaj mislim, da smo že dosegli veliko. To, kar ste vi omenili, mislim, da bo zelo resno preučeno tudi s temi kompromisi. Potem še prenosljivost podatkov, treba pravica biti pozabljen. V svojem poročilu sem poskušal racionalizirati te določbe, ki jih je predlagala komisija. mislim, da se moramo osredotočiti na glavna vprašanja, to, kar želimo doseči s temi dodatnimi določbami. To velja seveda za digitalno okolje, pa tudi nasplošno za druge stvari. Treba je ugotoviti, kakšne bi bile posledice takšnih določb. Meni se zdi, da bomo imeli še možnost, da pridemo do rešitve na podlagi mojega predloga. Potem kolegica Romero Lopez glede prve točke, ki ste omenili, soglasje in pa možnost umika. Sedaj smo že našli formulacijo za to, da bi dali varovalko na to oziroma to ustrezno zaščitili. Potem še pristojnosti v mehanizmu za doslednost, pristojnosti med organi, ko gre za izvrševanje. No, gledajte, tukaj lahko tudi povem, da imamo v svojem poročilu predlog s tem v zvezi, morali bi imeti enotno okence. To je jasno, kajti na koncu mora izvrševanje potekati v domeni glavnega organa, ampak eh, naloga tega organa pa mora biti, da koordinira to izvrševanje. Treba se dogovoriti o skupnem tolmačenju, teh določb skupaj z drugimi pristojnimi organi, tudi tistimi, ki predstavlja državljane ter pa področje temeljnih pravic. Tudi to je zelo pomeno vprašanje, kot ste že povedali. Namreč, morda se lahko pojavi težava. Ne bo dobro, če bi imeli različne razlage, različne organe v državah članicah za to področje, potem ne bi vedeli točno, kaj je kaj. Potem Sofi Intveld. Uh, Naj še enkrat podarim, parlament je za pristop svežna, zato je jasno, da želimo, da bi tukaj govorili o benem o uredbi in o direktivi. Tudi področje porabe uredbe ne sme biti zožen, kot tudi to velja za javne organe. To je, mislim, da jasno julija 2011 smo pripravili resolucijo in tam smo dejali, da želimo enoten instrument, enoten akt. Sedaj imamo torej to pravno podlago, um, ki se nanaša na organe pregona. To upam, da ne bo več spremenjeno in upamo, da bomo tudi na koncu še vedno v parlamentu zagovarjali enako, enako stališče. Pa še nekaj. Uh, Veliko vprašanj eh, smo slišali od nekaterih zainteresiranih strani glede tega, da bi imeli javne arhive. Kar se tiče tega in pa varstva javnih podatkov, naj povem, da smo se že dogovorili o naslednjem. Možnosti za javni arhiv bi morale biti še vedno visoke. Ne smemo spreminjati zakona zato da bi to onemogočili. Bomo to tudi pojasnili v redbi. Države članice bodo svojo zakonodajo ali pa zakonodajo držav članic zagotovile to, da bi imeli tudi takšne arhive. Če obstaja pravna podlaga, bi morali v to vključiti tudi delo arhivov. Veliko ljudi je bilo zaskrbljenih glede tega, Mi smo se že dogovorili za besedilo, zato prosim, da veste, da smo vse to proučili skupaj z vsemi drugimi skupinami. Kot že rečeno, želimo vedno delovati na podlagi soglasja. Ampak seveda pa želimo tudi hitro napredovati, kajti Parlament meni, da je sedaj končno napočil čas, da vendarle imamo enoten instrument, da imamo pravno gotovost za potrošnike, državljane, pa tudi za gospodarske družbe in za vse javne organe po celotni Evropi v zvezi z pravili za varstvo podatkov. Glede tehnične zmogljivosti za izmenjavo osebnih podatkov smo naredili že veliko, to velja za celotno Evropo. Zato mislim, da sedaj vendarle je na počo čas, da končno ta pravila sprejmo. Pri uredbi, pri direktivi moramo narediti veliko korakov naprej in moramo zaključiti eh, svojo obravnavo v parlamentu do poletja. Potem seveda upam, da bodo tudi drugi, sploh hirsko predsedstvo, čim hitreje prišli do sklepov, upam do konca poletja, tako da bi po poletju končno dejansko lahko začeli s konkretnimi pogajanji. Sedaj mislim, da bi to moral biti naš skupen cilj. S tem moramo končati do naslednjih um, volitev v parlament, kajti državljani želijo rezultate pri tem. Mislim, da je prav, da se potrudimo, bomo se potrudili, pripravili bomo seveda še dodatne sestanke v naslednjih tednih, uh, tudi irsko predsedstvo se zelo trudi, to um, gotovo vidim vsak dan. Skupaj, skupni prizadevanje, mislim, da bomo dosegli končen rezultat in mislim, da bo ta rezultat dober. Hvala. Hvala. No, pa smo pri zadnji točki. To bo pa gotovo kratka točka. Torej, kibernetska varnost, strategija Evropske unije. Sem dobila novo različico svojega dokumenta, svojega briefinga. Uh, okay. well, it's, it's krajši sestanek bo, kot sem mislila. Strategija za kibernetsko varnost EU. Komisija je to sprejela 7. februarja. To je bilo sporočilo. Odbor INKO je tukaj pristojni odbor in pripravlja predlog resolucije. Gospod Švab iz EBP je poročevalec. No, za enkrat še nimamo predloga resolucije pred seboj, zato predlagam, da priložimo razpravo o tem. Po elektronski pošti boste dobili ta predlog resolucije. Rok za vložitev predloga sprememb je do 12. 14. maja, 29. in 30. maja pa bomo glasovali v Libeju. Potem bomo naše predloge sprememb dodali k resoluciji. Sedaj mislim, da že vsi odhajate na plas Luksemburg, na enega izmed prvih spomladanskih dni. To je, mislim, zelo pametna odločitev. Če nima noben, nihče nobenih pripomb, potem bomo zaključili sestankom. Končali smo.